želim se zahvaliti vsem govornikom. Glasovanje pa bo jutri. Plenarno zasedanje nadaljujemo jutri 12. maja 2016 ob 18.30 uri in to bo trajalo do 14. ure in potem eh, naprej od 15. do 17. ure. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vašo udeležbo. In predsedujoči se zahvaljuje tudi tolmačem lahko noč.